el señor presidente. Buenos días, kolega. Dobro jutro, pozdravljeni kolegi in kolegice, dragi prijatelji. Ponovno otvarjamo zasedanje. Gospa Marija Munjes je prosila za besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Včeraj zaradi hitrega dela na plenarnem zasedanju eh, nisem uspela omeniti Orlanda Zapaterje, katerega smrt je velika žalost za špansko delegacijo. Umrl je po eh, gladovni stavki, zato prosimo za sožalje v njegovi družini in vsem ljudem na Kubi. Bil je namreč zapornik vesti na tem otoku in ta žalostna priložnost bo morda spodbudila ljudi, da bodo razmislili o dvostranskih odnosih med Evropsko unijo in Kubo, v okviru bi, katerih bi lahko vzpostavili tudi eh, dialog o človekovih pravicah. Najlepša hvala. To ni bilo postopkovno vprašanje, vendar pa mislim, da je tema dovolj pomembna, da to omenimo tudi na plenarnem zasedanju našega parlamenta. Zato se vam zahvaljujem za to eh, informacijo. Naslednja točka na dnevnem redu je poročanje.